izmenjava mnen, ampak eh, prav kolegu Cashmanu želim veliko moči in zagotavljam vam, da boste prejeli našo pomoč za izboljšanje dokumenta. Hvala. Hvala, gospa Sargentini. S tem smo zaključili to za razpravo in nadaljevali bomo jutri, oziroma glasovali bomo jutri ob 11.30. Sedaj pa naslednja točka na dnevnem redu. To je poročilo Majer o dejavnosti odbora za peticije v letu 2010. Besedo ima Najprej gospod Majer, štiri minute. Muchas gracias, señor presidente, señor comisario, señor representante del Consejo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod komisar, predstavniki sveta. Najprej bi vsem poslancem odbora izrazil zahvalo, saj so omogočili, da smo ta, to poročilo pripravili z velikim soglasjem. In um, tudi podali ste svoje prispevke, In ti prispevki so vodili do tega, da smo lahko predložili boljše poročilo. Sekretarjat odbora je svojim delom in svojimi prizadevanji tudi lahko pospešil to delo. Jutri bomo glasovali o tem poročilu in eh, skušali smo povzeti dela leta 2010 in tu ne gre za legislativni program komisije, ampak so državljani tisti, ki izvajajo svojo pravico do peticij, o katerem govorimo. V našem poročilu smo govorili o treh stvarih. Najprej smo želeli jasno povzeti dejavnosti odbora za peticije v letu 2010, potem smo želeli objasniti tudi in izpostaviti vlogo odbora in pa pravice do peticije, ki jo izvajajo državljani, zato da lahko tudi prijavljajo kršitve pravic. Tretjič pa je treba omeniti tudi legislativne spremembe. Omenjena je bila um, državljanska pobuda in tudi listina človekovih pravic je sedaj zavezujoča. Ugotovili smo, da je število peticij upadlo za 14 odstotkov. 1655 jih je bilo leta 2010 in 1924 leto poprej okolje, notranji trg eh, in zakonodajne temeljne pravice so še vedno glavne teme in večina peticij se nanaša na okolje in eh, treba je tu uporabiti ustrezne postopke, zato da ne pride do škode, ki se ne da več popraviti pri biotski raznolikosti. Uh, Največ peticij je prispelo v nemščini, španščini, italijanščini in tudi največ peticij je prišlo iz eh, ustreznih držav. Kar se tiče teh držav, je prišlo do preobrata peticije za Španijo. So najbolj številčne, na drugem mestu je Nemčija, potem Italija. Ljudje so peticijo vlagali preko spleta, ki počasi prevzema glavno vlogo nad vlogami na papirju in odbor je tudi izvedel tri potovanja v letu 2010. Šlo je za reko v Velforju, kjer so razni toksični vplivi. Obiskali smo kampanjo v Italiji, kjer eh, smo pač ogledali um, problem z odvozom smeti in smo bili v deželi Vorarlberg v Avstriji, uh, kjer je bil problem neko smočišče. Potem smo tudi se posvetovali z drugimi odbori in pa tudi z poblaščenci, z državljanov in z drugimi in uh, Naša želja je, da se tudi Evropska komisija tesneje vključi. To smo povedali tudi že v letu 2009 v našem poročilu. Evropska komisija mora redno predlagati poročila o posameznih fazah, v katerih se nahajajo posamezni postopki pri kršitvah eh, zakonodaje, ki so bili godoljene s temi peticijami. Potrebna je tudi stalna komunikacija med vsemi institucijami. Kar se tiče posameznih držav članic, bi rad povedal, da obžalujemo, da nekateri ne upoštevajo evropske okoljske zakonodaje. Hkrati pa smo veseli odličnih odnosov, ki jih imamo med našim odborom in gospodom Diamandorosom. In eh, moramo tudi podariti, da je potrebno več preglednosti pri ravnanju z peticijami. Potem pa bi rekel, da je še ena od velikih novosti v našem odboru v um, državljanski pobudi. Na podlagi naših izkušenj bi radi v našem odboru rekli, da ta instrument zelo natančno spremljamo in ga želimo, zato je potreben razgovor o omejenem izvajanju listine človekovih pravic kaj ti kar nekaj peticij opozarja na kršitve. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa ima za mi komisijo besedo gospod Ševkovič. Hvala. Hvala lepa za to pomembno poročilo in celemu odboru za odlično delo. V mojem odgovoru bi se osredotočil na tri pomembna vprašanja. Prvo se nanaša na sodelovanje z odborom in potem še vprašanja časovnice ki so tudi, izpostavljene v um, poročilu in pa potem tudi za vlaganje peticij, kjer je pogosto potrebna pomoč. Najprej, kar se tiče sodelovanja s komisijo, tu bi vam rad zagotovil in vsem uh, poslancem Evropskega parlamenta, da smo seveda pripravljeni um, nenehno sodelovati z vami in tudi ponuditi sodelovanje, kadi pride do teh peticij. Kot je gospod Majer tudi eh, izpostavil, ste prosili za pomoč več kot polovici peticij in to je predvsem impresivna številka in eh, to je skoraj enak eh, odstotek kot leto poprej. Upam, da to kaže na to našo pripravljenost sodelovanja in da sodelujemo v zelo pozitivnem duhu naša pomoč je predvsem v tem, da analiziramo, katero evropska zakonodaja je v posameznem primeru ustrezna. Poleg tega pa sled, ima, organiziramo tudi številna um, srečanja povezana za posamezno peticijo. Tudi gospa Maconi in gospod Auken in drugi člani komis, um, odbora so se odeležili na konference o okoljski zakonodaji, ki jo je organiziral Generalni direktorat za okolje. In um, to je pomembno, da tudi odbor pozna izvajanje te zakonodaje. Potem je omenjeno tudi v tem letnem poročilu, kar se nam zdi zelo pomembno, je časovnica. In seveda lahko tu vključimo številne prikaze da je pri določenih peticijah prišlo do zamud in tako naprej, kar se ne bi zgodilo, če bi bile časovnice ustrezne. Tudi to imamo dobre primere preteklih mesecev, naprimer neka pobuda, peticija je bila predložena maja in se je skladala z ravno takrat potekajočo razpravo o um, označevanju iz um, porekla. Uh, Uh, in to je bilo ravno v pravem času. Ustrezno poročilo bomo tudi še videli pred koncem leta. Iz poročila gospoda Majerja vidimo, da se načrtuje za leto 2013 Evropsko leto državljanov. In um, če prav razumem, želite takrat še dati poseben podarek um, pobudam in inicijativam. In tretjič, gospod predsedoči, bi se navezal še na nekaj, kaj je omenjeno kot ena od glavnih točk poročila, to je točka temeljnih pravic in pa vprašanje uporabnosti tudi listine. pogosto je nemogoče se sklicevati na listino v primeru teh peticij, ker so posamezni primeri tako specifični in ne izpadejo iz eh, obsega veljavnosti zakonodaje. In pri teh peticijah se pač zgodi, da so ljudje razočarani in zato pozdravljamo prizadevanja v tem poročilu, da je treba še okrepiti pomoč, ki se jo nudi ljudem, ki vlagajo pobude. Nekaj predlogov sprememb bomo tudi še slišali in upamo, da se bojo tudi lahko vključili, kajti to, da se ta poročilo spreme, je seveda v interesu tako komisije kot parlamenta. S tem bi zaključil in veselim se razprave. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Šefkovič. S tem prihajamo k posameznim govorcem za um, politične skupine, gospod Jar za LS. Hvala lepa, gospod predsedojoči, spoštovane kolegi, hvala poročevalcu za njegovo odlično poročilo in s pomočjo odbora za peticije lahko državljani Evropske unije opozarjajo na kršitve evropske zakonodaje ali njihove lastne pravice. In tako tudi mi poslanci iz prve roke izvemo, kakšen vpliv ima zakonodaja na vsak dan ljudi. S tem je pravica do peticije ena najpomembnejših in najkonkretnejših pravic ljudi v Evropi ki, in še vedno visoko število peticij kaže, da ljudje vedo, kako to pravico izkoristiti. Uh, Že leta 2009 sem zahteval, da se interni procesi um, skrajšajo in poenostavijo. To nam je uspelo. Vsem, ki so udeleženi pri teh postopkih, zato izražam čestitke. Še naprej bomo delali na tem, da bodo lahko vsi prejeli hitro in primeren odgovor. Osrednja tema številnih peticij je okoljska zakonodaja. Zdi se mi, da je tu dve zadevi treba še izboljšati. Prvič potrebujemo boljšo komunikacijo med komisijo in državami članicami. Pogosto so informacije nepopolne in niso aktualne. Kriva je pa zadržana politika komunikacije držav članic, saj komisija se trudi. Drugič, predvsem kar se tiče pritožb v dolgotrajnih okoljskih postopkih, potrebujemo instrumente že v postopku načrtovanja oziroma da lahko ukrepamo že na začetku eh, načrtovanja, ne šele na koncu postopka ali še huje. O številnih peticijah lahko razpravljamo šele takrat, ko se je gradnja že zaključena in ugotovimo, da je to obkršilo zakonodajo, ampak eh, zgradba pa je že postavljena pojavljena in je po, po posameznih primerjih zelo težko karkoli še popraviti. Ob koncu pa bi še enkrat spomnil na letošnjo, eno od letošnjih peticij oziroma na letošnjo peticijo, ki smo jo letos sklenili, kajti s tem se lahko državljani aktivno odeležijo pri zakonodaji, kajti nujno je, da odbor za peticije kot edini odbor državljanov res dobi vlogo, kot si jo zasluži. Hvala. Sedaj pa za minuta in pol gospod Bustinaro. Hvala lepa, drage kolegice in kolegi. Dovolite mi naj povdarim najprej tisto, kar je najpomembnejše in značilno za odbor za peticije. Namreč braniti pravice državljanov Evropske unije in jih podpirati pri tem, ker če gre za kršitve pravic strani organov Evropske unije, potem je jasno, da moramo ravno mi kot poslanci v Evropskem parlamentu zagovarjati vse te eh, pravice in izpostaviti vse, kar se dejansko dogaja, vse kršitve v naših razpravah. Kada pridemo do peticij, ko gre za zelo resne kršitve človekovih pravic, ki so povdarjene v Evropski listini, se zgodi, da se organi pogosto skrivajo za različnimi instrumenti in se trudijo zavračevati zadeve, da se jim ne bi bilo treba odzvati. Zato naj vas spomnim na Beneško deklaracijo in zadeve povezane z novo mačarsko ustavo. Namreč tudi komisija, Evropska komisija še, se še ni odzvala na vsa vprašanja, prav tako ne na vprašanja povezana z varstvom okolja, še zlasti ne v zvezi s okrepljenim nadzorom nad spoštovanjem in izvajanjem vseh zakonodajnih aktov Evropske unije povezanih s tem. To je treba storiti v vseh etapah, v vseh projektov, ki se izvajo in ne šele potem, ko so projekti izvedeni. Naj upozorim komisijo še na eno zadevo. Gre za gigantski projekt v Romuniji, gre za rudnike v planinskem predelu in zato bi se zahvalil vsem, ki so si prizadevali na tem področju. Er tak til øh, komisar efovi in til willi meyer for arbejdet Hvala lepa, zahvaljujem se vsem za njihovo opravljeno delo, ki je bilo res težavno, še zlasti poročevalcu, ampak imam nekaj besed namenjenih prav komisarju. To je komisar, eh, resen problem, če se ne zavedate pri komisiji, da imajo človekove pravice velik pomen v vseh ozirih, da ne gre za neke kriterije, merila, ki jih lahko mobilizirate samo, ko to pride komu prav. S tem ne bomo povečali kredibilnost, ampak o tem drugič. Rada bi uporabila svoj čas za govor, predvsem zato, da opišem zelo slabe pogoje, Eh, ki jih ima za delo naš odbor v tem parlamentu. Mi vendar zastopamo naše državljane, govorimo o pravicah državljanov kar naprej in vendar le, ko pridemo do sami pogojev našega dela, so ti zelo žalostni. Lahko rečem seveda, da je zelo lepo, da se lahko uh, marsikaj danes izvaja po elektronski poti, s tem je najbrž delo tudi olajšano, čeprav tega doslej nisem vedela, ampak sam odbor bi moral imeti tudi pooblastila in pristojnosti, da sam izvaja določene preiskave, da razišče zadeve, jasno je, da vsem primankuje sredstev, ampak naši državljani imajo pravico, da ne le da se pritožijo, da pošljajo peticije, temveč tudi da dobijo nek rezultat našega dela. Res pa je tudi, da je poslancem včasih težko eh, aktivno sodelovati v našem odboru ravno zaradi slabih delovnih pogojev. To je slaba podoba, ki jo nudimo našim državljanom, tako da jim ne moremo vedno ugoditi in izpolniti tisto, kar pričakujejo od nas. Včasih je prav težko eh, razumeti dokumente, ki jih dobimo in eh, uporabljajo se zastareli izrazi, za katere nihče ne ve, kako naj jih prevede in rada bi videla, da bi se vsaj, naprimer, v danščini ime odbora prevedlo, tako da bi vsakdo vedel, čemu je namenjen. Hvala lepa, gospod Helmer, za eno minuto. Gospod predsedujoči, imam samo eno težavo s tem sicer odličnim poročilom. Nikjer se namreč ne omenja problem, ki je vendarle sprožil najviše število peticij v zadnjih letih. In to je uh, vprašanje španske lastnine. Stotine ljudi je zapravilo svoje prihranke za neke sanske posesti v Španiji, samo zato, da so potem našli buldožer je na vratih in vse je bilo v hipu uničeno. Španija se s tem noče spopadati in jim zanika eh, lastinske pravice in to so lastinske pravice evropskih državljanov. S tem se Španija norčuje iz vladavine prava, to je čisto navadna goljufija in ni sramota samo za odbor za peticije, temveč tudi za ta parlament in za Evropsko unijo v celoti. Skrajni čas je, da storimo nekaj in nekaj ukrepamo na mesto, da samo obljubljamo. Treba je konkretno nekaj storiti pri teh kršitvah človekovih pravic in s tem je treba tudi pozvati komisijo naj strogo nastopi in naj zahteva rešitev tega problema in to hitro. Hvala lepa. Sedaj pa za minuto in pol gospod Salvini. Hvala lepa, gospod predsednik rad bi se zahvalil za to poročilo, o katerem bomo glasovali jutri. Vendar se mi zdi, da smo tukaj v teh institucijah preveč odmaknjeni od dejanskega življenja 500 milijonov prebivalcev, naših državljanov in 16 tisoč peticij lansko leto si lahko predstavljate, kar velika eh, številka. Vprašati pa se moramo, kako učinkovit je sploh ta instrument. S tem mislim seveda tudi v stotine peticij iz prejšnjih let, ki so bile preprosto pospravljene v predale. Vem, da je včasih težko delovati in ne očitam ničesar odboru za peticije, ker je včasih prav čudež, da sploh lahko kaj naredijo. Vendar tisto, kar je pomembno, je, da imajo ljudje možnost, da sestavijo peticijo, vendar Če pogledamo podatke, videti, da je veliko ljudi uh, v tej Evropi proti tistemu, kar je recimo parlament že izglasoval. Govorimo tudi o tem, zakaj je parlament razdeljen med Strasburg in Brusel. Ampak kakorkoli že, naše institucije so preveč odmaknjene od ljudi. Uh, In naši ljudje plačujete dodatne stroške za selitev parlamenta sem ter tja. Ni videti, da bi se karkoli v zvezi s tem premaknilo vsaka čast komisiji, ampak resnično se mi zdi, da evropske institucije s svojim ravnanjem ne dajo pravega odgovora našim državljanom. Hvala lepa, gospa Vetman. Hvala lepa. To letno poročilo naj bi prikazalo dosežene napredke. se pa bere podobno kot lansko ali predlansko poročilo. To ni povezano z cenjenim kolegom Majerjem, ki se mu zahvaljujem za poročilo, ampak dejstva so pač enaka, teme so iste, prizadete države članice so iste. In že leta se z številnimi peticijami opozarja na pomankljivosti okoljske zakonodaje. Morda je čas, da premislimo o načinu zakonodaje na tem področju in razmislimo in preučimo določene um, ukrepe in se končno lotimo teh kršitev. Če je po, ali je potrebno več smernic strani komisije ali pa ostrejšo kontrolo. V odboru smo pripravljeni in odvisni od tesnega sodelovanja s svetom in s komisijo, vendar pa se svet pogosto izkaže z odsotnostjo. Uh, pot, nujno potrebujemo nov način dela. Naše delo se zavlačuje, če razprava ne sledijo dejanja. In ta smer nazaj pri novih peticijah je resnična, vendar pa nazadovanje teh peticij lahko tudi pomeni, da državljani ne vidijo več smisla v teh peticijah. Podpiram poročilo, oziroma tudi vse zahteve, ki so v njem izražene. Hvala. Hvala lepa, gospa Vertna. Sedaj pa še drugi govorniki za dve minuti. Najprej gospa Maconi. Hvala, gospod predsedujoči. Dovolite mi naj se zahvalim gospodu komisarju Ševkoviču in gospodu Majerju za njegova prizadevanja. To poročilo izpostavlja s čim smo se ukvarjali v preteklem letu. In eh, to je zelo pomembno poročilo, ki vsebuje veliko informacij. Naj se navežem na nekaj kritik in priporočil kolegov, začenši s tem, kar je rekla gospa Vertma. Rekla je, da veliko krat poslušamo o istih zadevah in da se ne odzivamo ustrezno, da se komisija ne odziva ustrezno na kršitve na področju varstva okolja In to so res zadeve, ki so zelo pri srcu našim državljanom. Ampak sedaj govorimo o tem poročilu, ker ga mora obravnavati plenarno zasedanje in damo možnost tudi komisiji, da se odzove na pritožbe državljanov Evropske unije. Letos je bilo nekaj ključnih zadev, ki so bile tudi že omenjene, naprimer uredba o državljanski pobudi. Ta daje zakonodajne pravice državljanom in kot je rekla tudi gospa Salvini, ne gre samo za to, da se uloži neka eh, peticija v imenu državljanov. Gre za dejanske zakonodajne pristojnosti. In zato je tudi odbor za peticije zaprosil za dejansko konkretno vlogo uh, na tem področju, kot je bilo dogovorjeno s komisarjem Šefkovičem. Upam, da bomo to tudi dobili in da bomo vsaj s to pobudo prišli do konca. Zelo pomembno je za vse nas, da drugače pogledamo na to, kako se izvaja listina o temeljnih človekovih pravicah. Seveda se tukaj tudi omenja in odbor tu sodeluje s komisijo In 6. oktobra se načrtuje seminar, eh, kamor bomo povabili tudi akademike, ki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako naprej. In končno, če se lahko navežem še na to, kar je rekel gospod Salvini, mislim, da bo sicer odbor lahko poskušal pomagati pri reševanju problemov naših državljanov seveda tega ne more storiti v celoti, lahko pa pomaga pri krepitvi ideje evropskega državljanstva. Hvala lepa, sedaj pa še gospod Kašman za 30 sekund. Da, hvala, pozdravljam to poročilo odbora za peticije za leto 2010, vendar bi se še zlasti rad zahvalil delu sekretarijata, ki je imel opraviti s tisočami, tisoči eh, peticij, to je že res vredno pohvale. Uh, To pa kaže tudi na dobre povezave, na dobro sodelovanje eh, med komisijo, parlamentom, evropskim ombudsmanom in rad bi podaril tudi pomen listine o temeljnih človekovih pravicah. Sedaj, ko je že uveljavljena, jo moramo tudi v praksi pogosteje uporabljati. Uh, Vprašati pa se moramo, kako je možno izvršiti določene sklepe in zakonodajo. Dober primer je tudi špansko nespoštovanje lastninskih pravic. To so zadeve, ki se dogajajo že od leta 2004. To je bilo že večkrat podano, vendar nič ne pomaga, če napadamo komisijo v Evropski uniji, če imajo škare in platno v rokah, španski organi, ki se morajo tega lotiti ne mudoma. Vedno več je peticij, ki se nanašajo na to, vedno več je tudi prizadetih v drugih delih Evrope, na Mačarskem in na Cipru. In mislim, da je skrajni čas, da sedaj tudi komisija organizira, morda tudi seminar o lastinskih pravicah in o tem, kaj je treba storiti, če hočemo še v prihodnje zaščititi naše državljane pred podobnimi nepravilnostmi. Hvala lepa, gospod Kašman, za dve minuti. Gospod Bulon. Da, najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zahvaljujem se poročevalcu, gospodu Majerju. In uh, Eh, navezujem se na nekaj kritičnih mnenj mojih kolegov. To poročilo za leto 2010 je imelo končno tudi to priložnost, da se širše pogovorimo o delu odbora za peticije, ki ima res težavno delo, tudi državljani so včasih lahko prisotni pri njegovem delu. Tu gre za veliko strokovnega znanja, ta odbor ima še najtesnejše stiske eh, z našimi državljani, vsak državljan ima pravico da vloži peticijo pri tem odboru, da se pri njem tudi pojavi in razloži svoje probleme. Pa vendar je delo tega odbora pogosto podcenjevano. Čeprav je res eh, predan svoj nalogi ne le temu, da prisluhne našim državljanom, temveč tudi, da poišče rešitve. Naj še enkrat povzamem to, kar so rekli že kolegi. Veliko krat eh, spodleti ravno na področju varstva okolja, potem jih gre tudi za zelo pomembne zadeve, za družinske eh, pravice. O tem bomo tudi imeli dodatne podatke še v naslednjem mesecu. Rad bi se zahvalil tudi Evropski komisiji za vsa preverjanja, za vse delo opravljeno pri preverjanju delovanja zakonodaje. Mislim, da si lahko čestitamo za konstruktivne stike in sodelovanje z Evropskim ombudsmanom. In treba je nadaljevati s tem delom na peticijah, ker kot neposredno izvoljeni zastopniki naših državljanov moramo poskrbeti za strogo izvajanje evropske zakonodaje. Hvala lepa. Sedaj pa eno minuto, gospa Flašikova. Prečevič, sem veľmi rada, že ste pri tejto debate, pretože vi ste už z nami svoj... No, gospod komisar, veseli me, da ste se lahko udeležili tega sestanka, te razprave in mislim, da je to zelo pozitivno. Veliko ljudi obstaja, ki razumejo ta problem. Každopadne, v večini peticiji se hovi. Sklicujejo se tudi na državne odločitve in pri številnih peticijah se govori o napačni interpretaciji evropskih pravil. Bod... In če ne želimo izgubiti interese evropskih državljanov, je nujno, da povečamo tok informacij. Pogosto prihaja do primerov, ko vlagatelji zamenjajo pristojnosti države in pa Evropske unije in ki med seboj zamenjajo, zamenjajo tudi institucije. Čeprav smo morali takšne peticije zavrniti in čeprav je bilo to upravičeno, smo morali. Uh, obvestiti državljane, katere pristojnosti imamo in katere so pomembne. Hvala. Hvala lepa, gremo naprej na postopek. Pritegnite mojo pozornost. Na vrsti je gospa Basesko za eno minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Tudi sama želim čestitati kolegu Marju za odlično upravljeno delo. V tem poročilu vidimo tudi temeljna priporočila za prihodnje delo tega odbora. Naj vas eh, opozorim še na bistveni problem, ki eh, onemogoča večjo učinkovitost dela tega odbora. To je pomankanje dejanskega informiranja državljanov. Zaradi tega je prišlo tudi do zmanjšanja tako števila peticij, kot do tega, da so bile številne razglašene za nesprejemljive. In zaradi tega moramo sprejeti ustrezne ukrepe, da bodo eh, državljanske pobude še pomembnejše. V prihodnje bo treba podpreti tudi zakonodajne pobude v tej smeri. Pomen tega odbora je še zlasti pomemben pri konkretnem izvajanju listine o človekovih pravicah. In če hočemo s tem izboljšati dejansko stanje življenja naših državljanov. Hvala lepa, gospa Maginis. Hvala, gospod predsedujoči. Kot eh, poslanka, ki se je morala ravno kar umakniti iz tega odbora, se moram zahvaliti vsem, ki so morali eh, trdo delati pri tem. Žal sem bila sama preobremenjena, da bi nadaljevala. Lahko rečem, da smo včasih eh, živeli v popolnoma drugačnem svetu. V Veliki Britaniji smo imeli eh, čisto drugačno pojmovanje o tem, kako je recimo s prispevki, s plačevanjem in s porabo prispevkov, kako je z lastinskimi pravicami. Tu se navezujem na kolega Kešma. Treba imeti neke pobude v zvezi s eh, vsemi našimi državljanami, ki kupujajo nepremičnine v drugih evropskih državah. Bodi si, da jih moramo opozoriti, da nimajo posode enakih pravic, bodi si, da poskrbimo, da bo več Evrope dejansko pomenilo enakost naših državljanom pred zakonom, kjerkoli v Evropi se nahajajo. Hvala lepa. Sedaj pa dajem besedo spet gospodu komisarju. Gospod Čevčevič, imate besedo. Najlepša hvala. Želim se vam zahvaliti za vse vaše prispevke. Dovolite mi, da se odzovem na nekatere. Kot prvo, vsi se zavedamo, kako pomembno vlogo ima komisija kot varuhinja pogodbe. Res je, da moramo spoštovati tudi delitev dela, vendar je mora biti naše delo vedno zakonito, pravilno in točno sicer se lahko vsak akt, ki ga sprejmemo, pojavi pred Evropskim sodiščem. Zato moramo biti včasih previdni in zato porabimo več časa, da preučimo ali ustrezno izvajamo evropsko zakonodajo. In sami moramo biti pri tem za zgled. Razumem vaše skrbi in pomisleke, Veliko je tudi ljudi, ki so vložili peticije in so nezadovoljni z rezultati dela odbora in se nadalje pritožujejo, da so bili že predhodno slabo informirani in tudi naknadno in da lahko izboljšamo še veliko na področju komunikacije eh, z našimi državljani in s predstavitvijo ustrezne zakonodaje, še zlasti na področju varstva okolja. Eh, hvala tudi poslankam, ki ste opozorili na seminar, ki ga bo organizirala tudi Generalna direkcija za okolje. To bo dobra osnova za pregled obstoječe zakonodaje in njenega izvanja. Glede drugih zadev, ki ste jih prav tako povdarili med eh, razpravo v Evropskem parlamentu, bi se ozrl še na vprašanje temeljnih človekovih pravic. Tudi tu moramo spoštovati zakonodajo in tega ne moramo gledati zunaj obsega izvajanja v Evropski uniji in to je veliko krat razlog za veliko razočaranje vlagateljev peticij. Skupaj z vami bomo z dobrim sodelovanjem organizirali tudi posebno konferenco o dejanskem izvajanju listine, to bo že takoj v mesecu oktobru in upam, da se bomo tudi iz tega veliko naučili o tem, kako se listina izvaja in tudi o tem, kako bo Evropska unija preko svojih institucij nadzorovala izvajanje listine v prihodnje. In še zadnja zadeva. Evropska državljanska pobuda. Zelo tesno smo sodelovali z odborom za peticije z gospod Maconi, ko smo sprejemali uredbe eh, in tudi številni poročevalci v Evropskem parlamentu so podarili, kako pomembna je ta državljanska pobuda tudi za Evropski parlament. Dosegli smo pomemben kompromis, ko smo se dogovorili, da bodo te predstavitve in zaslišanja potekali pred Evropskim parlamentom na terenu tega parlamenta, če lahko tako rečem, in prepričan sem, da bo odbor za peticije prav tako imel svojo pomembno vlogo pri tem, je pa seveda na strani parlamenta, da sam odloča naprej, kako bo deloval eh, v odnosu do svojih državljanov. Hvala lepa. Hvala. Sedaj pa gospod Majer za zaključek razprave. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Mislim, da je razprava pokazala, katere želje so nam pomembne. Povedali smo, da si moramo prizadevati za hitrejšo obravnavo peticij, predvsem tudi zato, ker je ogrožena biotska raznolikost. Časi obravnave so pogosto zelo dolgi, od komisije do države članice in potem spet nazaj. Komunikacija je tako dolga, da pri projektih, kjer je ogrožena biotska raznolikost in kjer sodišča potem postanejo aktivna, takrat je škoda že nepovratna. Zato nujno zahtevamo hitrejše ukrepanje in da se tudi ostreje ukrepa proti državam članicam in parlament in komisija morata biti enostavno hitrejša. Drugič, odbor je mnenja, da moramo skrbeti tudi za samo državljansko pobudo. To je bistveni instrument, kajti s tem instrumentom lahko državljani usmerijo legislativne pobude na našo hišo. Potem pa še tretja želja povezana z lastništvom. Nekako smo se dogovorili, da ne bomo tu omenjali detajlov, ampak izvajanje um, listine temeljnih pravic je nujno in mislimo, da ni dovolj pravnih instrumentov za odpravo teh problemov. Potrebujemo odprto razpravo. Zato, da se bodo lahko tudi vse države članice držale Eh, določenih instrumentov in pravil in zahvaljujem se tudi za vse delo z kolegi. In opomnim bil tudi na to, da je sekretarjat zelo trdo delal, hvala in upam, da bomo lahko to sprejeli jutri pri glasovanju in upam, da ne bom potrebno v prihodnjem letu še enkrat opozarjati na to, da je nujno skrajšati roke, predvsem, kadar gre za pobude povezane z okoljem. Hvala lepa. Hvala. S tem smo zaključili to temo. Glasovanje jutri ob 11.30.